Dobro jutro. Otvarjam sejo. Pozdravljeni na zasedanju odbora za proračunski nadzor in še posebej pozdravljam pristojnega komisarja gospoda Šemeto. Danes bomo govorili o tobaku. Najprej pa želim še nekaj povedati in sicer. To zasedanje se prenaša preko spleta, zato pozdravljam tudi naše prijatelje iz tobačne industrije. Prav gotovo nas eh, spremljajo na svojih računalnikih. Povemo lahko, da bomo imeli tolmačenje v običajne jezike. Sporazum o tobaku, dolga pot je bila do tega. Pozdravljeni, gospod eh, komisar, hvala, da ste spet z nami. Vaša oblika bolezni je res boleča. Danes bomo govorili o sporazumu z Philip Morrisom, ta je bil sklenjen leta 2004 in sedaj poteče. To je eden od štirih. Komisar nas eh, seveda zanima, kakšno je stanje na pogajanjih. Ta sporazum z Philip Morrisom je prvi, ki se sedaj izteče. Kazen je bila milijardo evrov. Zato, da smo ustavili postopke na sodišču proti trgovini s tobakom, ki so tekli proti Philip Morrisu. Zanima me, kaj menite o tem zaenkrat in uh, ali razmišljate o tem, da bi sporozum podaljšali, če da, po kakšni pogoji in uh, kako naj bi bilo to videti. Dva, leta 2013 smo sprejeli dokument, kjer je v 52. členu zapisano, da je treba o vsaki novi obliki pogajanja v zvezi s tem sporazumom obvestiti parlament, zato da bi lahko mi imeli neodvisno študijo v zvezi s tem. Kaj so ti sporazumi doprinesli in če so niso? koordinatorji so se potem odločili, da bomo prisluhnili komisarju. Komisar, imate besedo in eh, prepričana sem, da bodo poslanci prav gotovo imeli kakšno vprašanje. Hvala lepa in izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospod in gospodje. Najprej se želim opravičiti, da smo to razpravo morali preložiti za dva tedna zaradi nepredvidenih okoliščin. Hvala lepa tudi za vaše besede podpore v mojem času odsotnosti. Sporazumi med EU in tobačnimi proizvajalci so del našega boja proti trgovini in tihotapljanju tobaka. Kakor veste, je to tema, s katero sem se vedno rad ukvarjal in zelo sem vesel, da lahko danes o tem govorim z vami. Na začetku vas eh, želim na kratko opozoriti, zakaj menim, da je boj proti tihotapljenju tako pomemben. Prvi razlog je preprost. Tihotapljenje cigaret povzroča, povzroča izgube državam vsako leto vsaj 10 milijard evrov v obliki neplačanih davkov in carin. To je vedno nespremljivo, še posebej pa v trenutnem gospodarskem okolju. In drugič, ne gre za lahek ali manjši prekršek, ne gre za organizirani kriminal. Tolpe tiho tapijo tobak na industrijski ravni, v industrijskem obsegu. In te dejavnosti financirajo druge kriminalne dejavnosti. In na koncu vam lahko povem še, da tihotapljenje tobaka ne spoštuje nobenih pravil in prav predstavlja veliko tveganje tako za zdravje kot tudi za državno blagajno. Veliko se trudimo tako na področju proizvodnje, distribucije kot tudi prodaje. Boj proti tegotavljanju cigaret je torej ključnega pomena, tako da zavarujemo proračune in zavarujemo tudi naše ljudi. Sporazumi z štirimi velikimi proizvajalci so del tega boja zagotavljajo močan signal zločincem povsod, da proti njim delujete tako industrija kot tudi organi oblasti. Vendar to niso mm, naša edina orodja. Delamo na vseh možnih ravneh, sodelujemo z državami članicami, mednarodnimi partnerji in drugimi deležniki, zato da zagotovimo, da je naš boj proti tih otapljenju čim bolj robusten. In Poleg tega vedno znova posodabljamo in izboljšujemo naš pristop na tem področju. Junija lani smo predstavili obsežno strategijo za boj proti nezakonitemu tobaku, s katero smo nadaljevali prejšnji akcijski načrt na vzhodnih mejah. Naj omenim samo dva primera ukrepov, ki jih je komisija sprejela za to strategijo. V imenu Evropske unije smo podpisali protokol FCTC, Naše službe pa se trenutno pripravljajo na izvajanje tega protokola v sodelovanju z Svetovno zdravstveno organizacijo. Olaf je koordiniral več skupnih operacij, ki so bile namenjene bojo proti nezakonitim tobačnim izdelkom. Takšne operacije, pa tudi druge operacije, ki jih izvaja nacionalne oblasti s podporo Olafa, so v zadnjih 15 letih pomenile, da smo zasegli približno milijardo 15, eh, 1,15 milijarde cigaret. Dobro sodelovanje z vsemi partnerji dejansko prinaša rezultate. Sodelovanje je ključnega pomena na področju boja proti temu resnemu problemu. Sodelujemo z Philip Morris, Japan Tobacco, British International in Imperial Tobacco Limited sporozumi so se proizvajalci zavezali k zelo obsežnim obveznostim, naprimer slediti morajo izdelkom, ki jih prodajajo. Ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v številnih tretjih državah. Prav tako morajo izvajati ustrezne preglede svojih strank. Tako lahko nadziramo proizvajalce v tretjih državah in preprečimo, da bi se cigarete izvažale v Evropsko unijo ti elementi sporozumov so medtem vodili do drugih pomembnih pobud, naprimer protokol FCTC, ki sem ga omenil prej, in nova direktiva o tobačnih izdelkih vključujeta podobna pravila o sledenju. Vendar v teh dveh primerih pravila še ne veljajo. Pri sporozumih pa določbe delujejo ali so v veljavi že več let sporozumi z tobačnim sektorjem so zelo občutljivi in vem, da nekateri postavljate pod vprašaj, ali bi sploh morali imeti sporozume z proizvajalci tobaka. Ne? Odgovorim na vaše pomislike. Prvič, če smo del teh sporozumov, to ne pomeni, da Evropska komisija ali Evropska unija podpirajo cigarete na kakršen koli način. Ne. Evropska unija se še naprej bori proti porabi tobaka in regulacijam tobačne industrije. Ti sporazumi so namenjeni izključno boju proti nezakoniti trgovini z cigareti, kajti to škodi Evropski uniji in davkoplačevalcem. In še več. Sporazumi nikakor niso bjanko ček za proizvajalce, s pomočjo katerega bi se lahko izognili drugim obveznostim. Ne. Te družbe so še vedno kazensko in fiskalno odgovorne za svoje dejavnosti in Evropska unija v zvezi s tem ne popušča. Nikoli nismo imeli v mislih, da bi omejili te odgovornosti. Ti dvostranski sporozumi so vse prej kot eh, darilo za te družbe. Sedaj pa vam bom povedal, kakšne so naše prednosti zaradi tega sporazuma, kakšni so dobri rezultati. Naprimer, številke o zasegu, ki so nam jih eh, sporočile države članice. Od leta 2006 je število zaseženih Philip Morris cigaret padlo za 4 petine. In pada še naprej. To velja za originalne kot ponarejene cigarete. To je del splošnega trenda in vsi kazalniki kažejo, da sporozumi dejansko zmanjšujejo teh otapljanje in učinkovito pripomorejo k kampanji Evropske unije na tem področju. V primerjavo si lahko pogledamo področje, kjer nimamo sporazumov, naprimer. Cigarete brez imen, navadne bele cigarete, vedno bolj nadomeščajo te znane cigarete z blagovnimi znamkami. Če si pogledamo številke, lahko vidimo, da je 8 od 10 najbolj pogostih zaseženih cigaret bilo navadnih belih poceni cigaret. Proizvajalci teh eh, poceni belih cigaret ne sodelujejo v sporazumu in niti jih ne krije zakonodaja Evropske unije, kajti to se proizvaja zunaj Evropske unije. Zato moram povdariti, da obstajajo statistični podatki, da sporazumi dejansko pomagajo pri zmanjšanju tih otapljanja proti tem znamkam. Spoštovane poslanke in poslanci, vem, da želite o tobačnih sporazumih govoriti zato, ker bo potekel sporazum z Filip Morrisom julija 2016. To je najstarejši sporazum od štirih sporazumov za boj proti goljufijam. In sporazum zahteva, da obe strani sedeta za isto mizo dve leti prej, torej julija letos in poskusita najti rešitev. In tik pred poletnim odmorom so moje službe dejansko sedle s Filip Morrisom za isto mizo. In Filip Morris je dejal, da so pripravljeni začeti pogovore o podaljšanju tega sporazuma. V zvezi s tem smo spregovorili tudi z državami članicami. Povratne informacije, ki smo jih dobili zaenkrat, so nam dale zagona za nadaljevanje pogovorov kasneje letos. Komisija še ni sprejela nobeno odločitev v zvezi s tem. In tega vprašanja ne bom predložil kolegicam in kolegom v preostanku tega mandata komisije. To je zelo pomembna razprava, ki jo mora voditi nova komisija in eh, prepričan sem, da bo nova Junkarjeva komisija vso pozornost namenila temu vprašanju. Zato čakamo, da bo na voljo nov politični mandat in zaseden za Filip Morrisom v zvezi s tem nismo imeli od julija naprej. To seveda ne pomeni, da so službe komisije sedaj brez dela. Ne, namesto tega že sedaj ocenjujemo morebitne prednosti, ki bi jih lahko pričakovali od podaljšanja sporazuma. Današnja razprava torej prihaja v pravem času in eh, pripomogla nam bo, da bomo izvedeli še več koristnih informacij, ki bi jih bilo treba upoštevati v tem kontekstu. Hvala lepa. Sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo. Pozdravljam vse tiste, ki jih ta tema zanima. Ta tema je zelo zapletena. Kajanje je zelo občutljiva, čustvena tema. Ne gre za vprašanje, kdo je za ali proti kajanju, gre za vprašanje lastnih sredstev, ki so povezane z tobakom. Zato se odbor za proračunski nadzor ukvarja s tem. Najprej Sarvama, potem pa Bart Stas. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala gospod Šemeta za to, da ste nas obiskali po tem premoru, ki ste ga nažalost imeli. Več vprašanj imam, uh, ampak na začetku bom zastavil samo eno, čisto na kratko. Na koncu ovodne izjave ste opozorili na časovnico in na to, kako stvari sedaj stojijo. To morebitno podaljšanje sporozuma za Filip Morrisom je zelo zapleteno vprašanje in zato sem nekoliko skeptičen v zvezi z časovnico. Določena vprašanja, ki vam jih želimo zastaviti, so povezana z podrobnostmi, kaj bomo dobili, koliko smo dobili, zakaj bomo te koristi potem tudi sami uporabili. Zanima me, kako bomo ta vprašanja lahko sploh zastavili če je časovnica tako tesna. Od julija naprej niste imeli več zaseden za Filip Morrison. Komisija bo začela delati k malu, ampak če boste morebitne prednosti začeli ocenjevati šele sedaj. Ali proti koncu leta. Potem eh, me zanima, kako si predstavljate, da bi bilo mogoče, da komisija prevzame delo in zagotovi dober sporozum z Filip Morrisom, tako da zavaruje sredstva eh, Evropske unije in še seveda posebej interes eh, tega odbora, denar davkoplačevalcev. Bar, izvolite. Hvala lepa. Prav imate. Podaljšanje sporozuma je politično občutljivo vprašanje. Zato, po našem mnenju, potrebujemo podrobno oceno, podrobno analizo. Pa tudi podrobne razprave z deležniki, razprave z Evropskim parlamentom. Čas za to je še na voljo. In kako sem rekel, obe pogodbenici, oh, torej tudi komisija, sta morali sesti za mizo in začeti začetne pogovore dve leti pred iztekom sporazuma. Zato, da si ne bi sami zapirali vrat. Komisija je torej še v tem mandatu začela pogovore. To prvo zasedanje je bilo zelo preprosto, obe strani sta si izmenjali mnenja. Filip Morris je dejal, da si želijo nadaljevati pogovore na to temo in eh, to je komisiji dalo mandat, da še naprej sodeluje z državami članicami in Evropskim parlamentom in poskuša najti ustrezno pot za nadaljevanje sporazuma naše službe, kakor sem povedal, pripravljajo potrebno analizo, potrebno oceno, zato da bi prihodnja komisarka, gospa Georgijeva, lahko takoj začela s delom. In eh, kakor sem napisal v svojem pismu temu odboru, mislim, da je zelo pomembno, da parlament sodeluje v tem procesu prihodnja komisarka bo to prav gotovo upoštevala. In, eh, na voljo imamo še skoraj dve leti, leto in tri četrt. In v tem obdobju mislim, da bo prav gotovo mogoče rešiti vse pomisleke držav članic, deležnikov in tudi vas, zato da najdemo najboljšo rešitev. Bat Stas, hvala lepa, gospod, a, gospa predsednica. Hvala komisarju za uvodne besede. Imeli smo javno predstavitev na to temo, to je bilo zgodaj letos. Preučili smo dokumente, tudi dokumente služb komisije in zastavili smo več vprašanj v zvezi z trenutnim sporozumom. Eno od vprašanj je bilo naslednje. Pogajanja z Filip Morisom se bodo začela. Sporozum imamo z štirimi podjetji, ampak eh, eden od komentarjev je bil, da obstaja več proizvajalcev cigaret, ki trenutno niso vključeni v sporozume. Moje vprašanje je torej, kaj komisija počne ali kaj je že storila za to, da bi v procesu sodelovali drugi deležniki. Kar zadeva sporazum sam. Štirje velikani komisiji in državam članicam plačujejo zelo velike vsote denarja. 90,3 odstotka državam članicam in 9,7 odstotka komisiji. Na javni predstavitvi smo slišali, da ni nobenega nadzora na tem, kako države članice uporabljajo ta sredstva. Določene države članice to sicer uporabljajo za boj proti tihotapljenju, kakor je tudi dogovorjeno v sporozumu, druge države članice pa to preprosto vključijo v svoj proračun in potem je treba šele videti, ali je to namenjeno boju proti tihotapljenju tobaka. Zanima me, ali ste vi, komisar, poskusili ugotoviti, kaj države članice počno s temi 90 9,3 eh, odstotki denarja in sedaj 9,7, ki je namenjenih komisiji in slišali smo, da se ta denar nahaja na računu, ki se upravlja ločeno, ameriška odvetniška družba dobi zelo veliko denarja, da s tem računom upravlja in ostalo se plačuje v proračun Evropske unije ampak Evropski parlament, niti ta odbor, nimata nobenih informacij o tem, kaj se s temi računi dogaja, kakšni so premiki sredstev. Imamo morda izkaz stanja na računu, zato da bi lahko bolje razumeli, kaj se dogaja s temi 9,7 odstotki. To je količina denarja, ki jo komisija dobi od eh, teh štirih velikih. In še nekaj, tudi to smo slišali na javni predstavitvi, gre za OLAF in za njihove aktivnosti. Oblikovali so enoto za boj proti tihotapljenju tobaka, to izhaja še od predhodnika UKLAFA. Veliko ljudi je tam, ki so opravili zelo dobro delo. Vendar v poročilu za javno predstavitev smo lahko prebrali, da je trenutni generalni direktor sprejel odločitev, da reorganizira ta oddelek, da ljudi zamenja. Zanima me, kaj boste storili v zvezi s tem, kako poteka boj proti tihotapljenju cigaret pri Olafu in morda lahko poveste, kakšno je bilo stanje preden je novi generalni direktor prevzel funkcije. Veliko vprašanj še imam, vendar ne moram nadaljevati kar cel dan, zato je moje zadnje vprašanje za vas naslednje. Eno od priporočil, ki smo se jih eh, naučili na tej predstavitvi, je, da je zelo koristno, če imamo naprimer uradnike za stik v državah zunaj Evropske unije, Zato, da ugotovimo, kako tobak pride v Evropsko unijo, poskušamo lahko skleniti sporozume, naprimer govorimo o Kitajski, Ukrajini, Belorusiji, tudi Rusiji in o Združenih arabskih emiratih. Zanima me, kaj se dogaja s temi uradniki za stik. Kolikor vem, jih je nekaj bilo odpoklicanih. Vem, da je oseba na kitajskem delala zelo dobro in ko je pogodba potekla, potem ni bila obnovljena. Zanima me, kakšni so načrti komisije. Zato, da bi ljudje še naprej lahko upravljali to delo. To delo je vendarle zelo pomembno. Kaj te povedali so nam, da so ti ljudje delali zelo dobro delo in da so bili zelo korisni pri boju proti tiho tapljenju tobaka. Hvala, komisar. Much, uh, Hvala lepa. Pet vprašanj sem naštel poskusil bom odgovoriti na vsa. Kar zadeva druge proizvajalce. Mislim, da vsi vemo, da se sporazumi izpogajajo samo, če se obe strani strinjata. Z Philip Morrisom in uh, tremi drugimi velikimi nam je to uspelo. Poskušamo seveda prepričati tudi druge večje proizvajalce, ampak uh, niso um, zaenkrat želeli skleniti takšnih sporazumov. Takšno je torej stanje na področju sporazumov. Vaše vprašanje? je povezano tudi s tem, kaj lahko storimo v prihodnosti. In eh, kaj je treba tukaj upoštevati? Protokol FCTC začne veljati in eh, izvajati ga je treba tako, kot je predvideno. Protokol predvideva skoraj vse, kar imamo v sporazumih o tobaku. Naprimer, sledenje tobačnim izdelkom, sicer v bolj omejeni obliki, kot smo jo uvedli v direktivi o tobaku, ampak vseeno sistem sledenja je, tudi kar zadeva preverjanje strank, tudi ta element je vključen v protokol FCTC. Zato mislim, da je zelo pomembno, da parlament še naprej ustraja pri tem, da bi tudi druge države po svetu, še posebej tiste, ki so izpostavljene tveganjem, naprimer Kitajska, Arabski Emirati in tako naprej, podpišajo ta sporozum in ga tudi ratificirajo, kajti, če se prav spomnim, je potreba, da sporozum ratificira več kot 40 držav. Sedaj pa direktiva o tobaku, direktivo smo sprejeli, sedaj jo treba pa izvajati. Direktiva prav tako predvideva sledenje in preverjanje strank v Evropski uniji. Tudi to je zelo pomemben element. In še en del zakonodaje je pomemben, kjer sodeluje tudi vaš odbor, direktiva PIF. To bo sledilo kot pravna osnova za kazenske pregone in predlog EPPO, če bo sprejet ta predlog, potem bodo kazanski pregoni v pristojnosti javnega toživca na evropski ravni in potem bomo lahko na evropski ravni bolje usklajevali dejavnosti naših držav članic. Sedaj pa kar zadeva vaše drugo vprašanje o zneskih. Na ravni Evropske unije so zadeve jasne. Upoštevamo načelo univerzalnosti proračuna Evropske unije. Denar od proizvajalcev gre v evropski proračun in ta sredstva niso namenjena posebej boju proti tih utapljanju eh, s tobačnimi izdelki. Ampak vsi dobro veste, da imamo program Herkul 3, pre, v preteklosti smo imeli program Herkul 2. In uh, veliko dejavnosti v teh programih je namenjenih posebej boju proti nezakoniti trgovini z tobačnimi izdelki. Države članice lahko kupujejo opremo za skeniranje, sisteme za prepoznavanje registerskih tablic in tako naprej. V glavnem orodja, ki jim pomagajo pri boju proti nezakoniti trgovini s tobakom. Na ravni držav članic mislim, da je jasno, da nimamo pristojnosti, da bi od držav članic zahtevali, kako porabljajo finančna sredstva. Ampak eh, na zasedanjih in na zasedanjih strokovnjaki države članice spodbujamo, da čim bolj izkoristijo finančna sredstva, ki so na voljo za specifične namene, naprimer za boj proti nezakoniti trgovini s tobakom vendar v številnih državah članicah ta finančna sredstva grejo v splošni proračun, ampak potem se seveda del proračunskih sredstev nameni tudi boju proti nezakoniti trgovini s tobakom. Sedaj pa premiki na računih. Predstavili ste zahtevo za informacije in za vašim odbanom smo imeli intenzivno izmenjavo sporočil in na zadnjem zasedanju sem omenil, da bi lahko imeli razpravo za zaprtimi urati na to temo. Ta predlog še vedno velja in uh, mislim, da je treba samo zadeve ustrezno organizirati, potem pa lahko imamo zasedanje, kjer vam bom povedal več, ko boste vi na to pripravljeni. Olaf in uh, razvoj dogodkov tam. Enota za tobak v okviru Olafa obstaja še naprej. V svojih razpravah z generalnim direktorjem sem tiho tapljanje s tobakom postavil zelo visoko na agendi Olafa. Ampak leta 2012 smo politično stran ločili od eh, preiskovalne strani, zato da bi preprečili tudi morebitne konflikte interesov, kar zadeva rezultate. Mislim, da vsi razumemo, da je zelo težko oceniti obseg pojava, ko govorimo o tihotapljenju, nezakoniti trgovini in tako naprej. Ampak zadnje poročilo Project Sun kaže, da po njihovih ocenah, ki so sicer njihove ocene, ne naše ocene, da se je nezakonit trg zmanjšal iz 65 milijonov oziroma milijard leta 2012 na 58 leta 2014. To je bilo prvič, da je obseg padel, prej se je vedno povečeval. To pomeni, da so ukrepi, ki jih sprejemamo, in opozarjam vas, da smo leta 2011 sprejeli akcijski načrt za vzhodne meje in tudi druge ukrepe, za boj proti tremu pojavu na vzhodnih mejah. Če si pogledamo številke glede pretoka za eh, trgovine za nezakonitimi cigaretami, lahko vidimo, da številke padajo in zaradi tega smo potem sprejeli celotno strategijo na ravni Evropske unije za boj proti tih otapljenju cigaret. Sedaj pa smo v fazi izvajanja mislim, da je zelo pomembno, da nadaljujemo s tem in da ta boj obravnavamo prednostno. Sedaj pa še uradniki za stik. Tudi sam menim, da je dobro, da imamo ljudi, ki so v najbolj občutljivih delih sveta. Na kitajskem, na primer, smo imeli uradnika za stik, ampak zaradi proračunskih rezov je bilo treba sprejeti drugačno odločitev. Po izteku mandata teh mandatov nismo obnovili. Vendar, sedaj sem ljudi v Olafu prosil, da ponovno razmislijo o tem službe so naklonjene tej zamisli in mislim, da je zelo dobro, da bi te ljudi poslali na Kitajsko in v druge države, vendar mislim, da moramo najti ustrezno financiranje za to operacijo. Hvala. Spoštovani komisar, če velika komisija ne najde nikogar, ki bi zapolnil to mesto na kitajskem, potem je to res osupljivo. Če bomo zdaj črtali svetovalca, generalnega direktorja in potem stvari oziroma finance presmerili nekoga, ki bo na kitajskem, potem to ne bi bilo slabo. Gospod Liberacki. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, najlepša hvala tudi za vašo predstavitev. Prosil bi vas, da nam poveste nekaj več o vaših odgovornostih in pa o vašem osebnem pogledu na ta vprašanja. Boriti se moramo proti simptomom, ne proti, oziroma borimo se proti simptomom, ne proti vzrokom te bolezni, kajti bolezen in vzroki bolezni so v razlikah v ceni. Če bi zmanjšali ceno zakonitih cigaret, ki je zdaj približno 500 odstotkov više kot pa cena ponarejenih cigaret, bi stvari lahko morda uredili. Borimo se proti posledicam in zato vas sprašujem, ali nismo morda v Evropski uniji šli korak predaleč, ko gre za trošarine in pa obdavčanje cigaret in tobačnih izdelkov nasplošno. Morda se zdijo vaši ukrepi pretirani. Zakaj? Prvo zato, ker je to slabo za industrijo. Število proizvajalcev tobačnih izdelkov je še vedno enako. Naši prihodki pa so zaradi nezakonite trgovine s cigaretami manjši. Uporaba tobačnih izdelkov in cigaret pa se ne manjša. Naravno zato, ker imamo toliko nezakonite trgovine in pa proizvodne in tobačnih izdelkov. Zaradi vsega tega izpademo kar smešno, kajti vsi tisti, ki so upleteni v nezakonito trgovino, se lahko norčujejo iz Evropske unije. Dejali bodo, pogledajte, vložili so ne vem koliko milijonov evrov v boj proti trgovini, nezakoniti trgovini z eh, tobačnimi izdelki, ampak kje so rezultati? Ni jih. poznamo posameznike, ki petkrat na dan prečkajo mejo in vsakič imajo s seboj petkrat več cigaret, kot pa, kot pa to eh, dovoljuje zakonodaja. Posledično lahko vidite, da tudi ti, te majhne ribe na rekovajih lahko zlužijo nekajkrat več, kot pa je poprečni zaslužek v Ukrajini. Potem gre za distribucijo, za redistribucijo in tako naprej in tako naprej. Se pravi, to je precejšen sistem. Če bi znižali ceno za vojčka cigaret za evro ali dva, ali bi morda s tem ljudi, državljane Evropske unije pritegnili k nakupu zakonitih cigaret? In če da, kakšne bi bile posledice za javno zdravje? kakšne bi bile posledice za celotno družbo? Ali ne bi mogli morda najti nekih drugih, novih rešitev? Kajti vse to, kar ste nam zdaj povedali, me spominja na našo nezmožnost ustreznega delovanja. Hvala. Gospod komisar, odgovorite prav, prosim tudi na vprašanje, ali ne bi morali eh, morda zavrniti pristopa eh, neke dovoljene količine tobačnih izdelkov. Zelo zanimivo je slišati tako liberalen pristop iz ust socialista. Predvsem zato, ker je eno od ključnih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z bojem proti kajenju, v zvezi z reševanjem javno zdravstvenih težav, povedanih s kajenjem, cena tobačnih izdelkov. V vseh izdel, dokumentih Svetovne zdravstvene organizacije piše, da je cena pomembna, da ima cena ulogo pri tem, ali bo nekdo nehal kaditi ali pa bo še naprej kadil. Še eno vprašanje, vsaj na ravni Evropske unije, je ta minimalna raven trošarin mi smo določili minimalno raven trošarin, ki jo države članice morajo izvajati v svojih nacionalnih sistemih. Potem pa se lahko posamezna država odloči, ali bo, oziroma kakšna bo eh, stopna trošarine v tej državi. In tu so razlike med posameznimi državami, povprečnimi cenami v teh državah, predvsej različne če si pogledamo, naprimer, 2,38 odstotka v Litvi, države, iz katere prihajam, ki jo najboljše poznam, in pa potem, naprimer, 9 evrov za zavojček cigaret v, na Irskem. Razlika v ceni obstaja zato, ker se je zadevna država pač odločila, da bo na tobačne izdelke izrekla zelo visoko stopno trošarine. In zato se pač tudi cena tobačnega zelka zviša. Če pa potem primerjamo naprimer s tem Belorusijo, poprečna cena za vaško cigaret v Belorusiji je nič cela 65 evra. Posem nerealno se mi zdi, da bi zdaj pripravljali neke politike, s katerimi bi želeli znižati cene tobačnih izdelkov v Evropski uniji. Uh, niti podrazno si ne morem predstavljati, da bi takšno politiko lahko podprli deležniki, tisti, ki naprimer se borijo proti temu um, pojavu. Ker treba pač tu poštevati različne stroške, stroške zdravljenja, stroške zdravljenja mraka in tako naprej. Zato se mi zdi to nesprejemljiv pristop. To lahko zdaj <laughs> odprto in jasno povem, kaj ti sem v koncu mandata. Kaj pa moramo storiti? Delati moramo na tem, da se okrepi naš boj na vseh področjih, ki sem že omenil, poleg tega pa se moramo pogajati tudi z drugimi državami. Pogajati v smer, da bodo tudi te države sledile našemu zgledu. To smo storili z Ukrajino, z Moldovo naprimer. V vseh sporazumih, v pridružitvenem, potem poglobljenih prostorovinskih sporazumih je to zapisano, da se je treba približati ravnem, ki jih uporablja Evropska unija. Seveda, Belorusija je zelo zapleten primer zaradi političnih razlogov, zaradi politične situacije. Ampak vseeno moramo najti način, kako se z Belorusijo ukvarjati pri tem vprašanju. Naj še enkrat ponovim, mislim, da moramo predvsem investirati v boljšo zaščito na naših mejah, investirati v boljši pretok informacij eh, med beloruskimi organi, ki so pristojni za to vprašanje, potem pa še okrepiti naše napore na mednarodni ravni, ko gre za pogajanje s sosednjimi državami, pa tudi, ko gre za izvajanje teh sklepov. Protokol FCTC je odličen dokument, In menim, da če bi ta dokument bil izvajen v celoti, bi lahko z njim povsem razrešili težave glede nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Hvala. Gospod Celer, najlepša hvala, gospod predsednica. Naj kar povem, še nikoli nisem kadil in prav tako tudi nisem zagovornik tobačne industrije. Prihajam pa iz Berlina in v Berlinu je vsaj 2000 delovnih mest neposredno odvisnih od tobačne industrije. In ta, toba, ta, ta delovna mesta so zdaj ogrožena. Zakaj? Zato, ker se kot kaže za velike proizvajalce ne splača več vlagati eh, v proizvodno Evropski uniji, ne splača se več proizvajati Evropski uniji. Predvsem zato, ker nekatere države solirajo glede davčnih ureditev. Po drugi strani pa tudi zato, ker lahko proizvajalci v tretjih državah tobačne izdelke proizvajajo veliko ceneje in hkrati ni treba upoštevati naših standardov, naših predpisov. Tobačna direktiva, ki ste omenili, te standarde zdaj še zaostruje. Slišal pa sem, da tudi pri izvajanju te direktive prihaja do nacionalnih raz, eh, eh razlik. Nekatere države si želijo posem eh, golih škatlic, brez potiska, druge države, naprimer Nemčija, pa ima tudi drug pristop. Tobačni proizvajalci um, se tukaj kar precej upirajo, ker potrebujejo po njihovem nekaj več časa za izvajanje teh predpisov in tako naprej in tako naprej. Kolega Liberacki je ravno kar omenil, kaj se, se lahko doseže z, um, oziroma koliko dobička se lahko doseže z tih otapljanjem cigaret. To torej je dejstvo, to torej je dejstvo. In sredstva, ki jih države članice dobijo od tobačnih proizvajalcev, niso namensko uporabljena. To je jasno. Komisar, to se lahko priznamo. Tudi naši organi vedno bolj trpijo. Naprimer, carinske uprave. Vedno manj kadrov imajo na voljo, vedno manj ljudi in vedno več dela jih čaka ti organi imajo preveč dela, so preobremenjeni. Vsaj za Berlin to sto odstotno drži, ne morejo izvati svojih pooblastil. Primer Kaliningrad in z gospod predsednico sem bil tam, je bil že omenjen. In tam gre iz tovarne za vojček cigaret za ceno 30 centov. V Nemčiji je poprečna cena za vojčka cigaret 5 evrov. In tu se vidi, na tem primeru se vidi, koliko lahko zaslužimo na samo enem zavojčku. Poleg tega imamo še različne davčne ureditve. Berlin je 80 eh, km oddaljen od polske uh, eh, meje. In če si ogledam uh, lokale, ljudi, ki kadijo, vidim, da tam na njihovih cigaretih piše paljenje zabija, po polsko torej, oni tam kupujejo cigarete, ne v Nemčiji. Uh, To je torej izjemno kompleksna zadeva. Slišali smo, da se ukinja delovna mesta v Evropski uniji. To je nekaj, kar, slišimo, kar poslušamo vsak dan. Zadnja eh, tovarna proizvajalca Japanese Tobacco v Avstriji je bila nedavno zaprta. Mi pa neka sredstva za blažitev posledic globalizacije. Prepovedi nas ne bodo pripeljali nikamor, to vemo. To smo se že naučili. In to velja tudi pri eh, tobaku, podobno kot pri drogah, naprimer. Če so stvari prepovedane, so še bolj mamljive, kaj ne. Sicer se uporaba tobaka zmanjšuje, ampak po mojem se te številke, um, so te številke nastale samo zato, ker se pač povečuje število uporabnikov elektronskih cigaret, torej stvari se prikrivajo. Mislim pa, da so države članice pristojne za svoje javno zdravje. Na področju javnega zdravja se je glede tobačnih izdelkov storilo že marsikaj in jaz kot neka delec lahko to tudi potrdim. Dobro, če povzamem. Dejali ste, da številni oziroma večina pogajalskih partnerjev sploh ne želi več voditi nadaljnih pogajanj z nami glede podaljšanja teh sporazumov. Kako vi gledate na prihodnost tobačne industrije v Evropski uniji nasploh, glede na to, kar sem zdaj povedal? Ali sploh še obstaja možnost, da bodo velika podjetja ostala v Evropski uniji? Na nizozemskem se je že zaprla zadnja tobačna tovarna, tudi druge se bodo še zapirale. In um, zato mislim, da bi morali predvsem razpravljati o vprašanju v širšem kontekstu. Se pravi, ali še obstaja interes, da tobačna industrija ostane v Evropski uniji. Imamo harmonizirane direktive, veljajo od Španije do Polske, od Litve do Malte. Drugače to pač ne gre. Kolega Liberacki je že omenil, da se tu stvari, eh, stvari jemljejo precej fakultativno država pač izvaja to, kar želi. In glede na to, da so cene tobačnih delkov v tretjih državah toliko krat niže, mislim, da s temi predlaganimi ukrepi glede tih utapljanja in preprečevanja teh utapljanj ne bomo uspeli. To je znana basen o zajcu in pa ježu. In um, zajec lahko teče koliko, koliko hitro lahko, ampak na koncu bo jež vedno prvi na cilju. Hvala. Gospod komisar, izvolite. Najlepša hvala. Vprašanja, ki ste jih zastavili, se predvsem nanašajo na zdravstveno politiko, na industrijsko politiko. Jaz pa bi se osredotočil na specifične zadeve in sicer na tiste, ki so povezane z tihotapljanjem tobačnih izdelkov. Ne želim zdaj tu nekaj razglabljati o splošnih vprašanjih na tem področju in v drugih politikah, v zdravstveni, v industrijski, ampak o specifičnih ukrepih, specifičnih pristopih, ki ste jih omenili tudi sami. Dejali ste, da države članice zmanjšujejo število zaposlenih v carinskih upravah, davčnih upravah, eh, ker pač nimajo na voljo dovolj denarja za financiranje vsega tega zaradi vrčevalnih ukrepov ko sem jaz bil še zaposlen na finančnem ministrstvu pri nas, sem vedno znova dejal, da z zmanjševanjem zaposlenih v teh organih, v bistvu žagamo vejo, na kateri sedimo. Seveda, nekatere države morajo upraviti proračunske reze, ampak treba je pravilno postaviti prioritete, ne na tem področju, zmanjševati sredstva, ampak na drugih področjih. Kajti tukaj gre za področja, kjer ljudje densko prispevajo k temu, da se v proračun steka več sredstva in ne manj. Program Herkul 3. Je omogočil zagotovitev oziroma pri programu Herku 3 smo omogočili zagotovitev enakega števila sredstev za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki, eh, kot pa je to bilo predvideno. Kljub varčevanju in upam, da je to nek pozitiven signal, da je to tudi pozitiven doprinos k temu boju. Morda ste me narobe razumeli, ko sem govoril o proizvajalcih. Dejal sem, da drugi proizvajalci, ne ti štiri, s katerimi imamo sklenjene sporazume, drugi proizvajalci, od teh drugih proizvajalcev nismo prejeli nobene pobude e, ali pa nobene prošnje za to, da bi sklenili z njimi podobne sporazume kot pa z velikimi štirimi. Sporazum z Philip Morrisom poteče od 2016, ampak mi smo že začeli delati na podaljšanje tega sporozuma. Drugi sporozumi pa potečajo precej pozneje, 2030, 2022, tako da imamo še kar precej časa. Časa za izvajanje teh sporozumov, ki so sklenjeni in ki pač veljajo. Potem vprašanje cen. Kot sem dejal, na ravni Evropske unije urejamo najniže ravni trošarin, torej predpišemo, koliko mora biti minimalna stopna. Spremembe direktive o trošarinah se zdaj postopoma izvajajo, kajti nekatere države morajo zvišati trošarine na tobačne izdelke, tako da potem lahko zelo dosežejo te ravni, ki smo jih predvideli za leto 2018. To se torej dogaja, ampak postopoma. Seveda pa moramo tukaj upoštevati tudi razlike med kupno močjo v posameznih državah članicah. Naprimer, če domnevamo, da imamo enako ceno tobačnega izdelka v Litvi in pa na Irskem, potem bi bila to za Litvo katastrofa kajti kupna moč v Litvi je precej nižja. Tudi to je treba upoštevati. Mislim, da prihaja do postopnega prehajanja v ta poravnan sistem, ampak to zahteva čas. Glede kupne moči bo pač trajalo še nekaj let, da bodo države bolj ali manj izenačene. Hvala. Hvala. Kolega Morgan. Hvala, predsednica. Tri kratka vprašanja imam za komisarja. V bistvu se tukaj navezujem na gospoda Stasa. Sprašujem vas, kako je z ostalimi proizvajalci, tistimi, ki niso v velikih štirih. Sporazumi s temi štirimi so dobri. In posledice tega, da nimamo sporazuma, so slabe. Tako mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko še druge proizvajalce pritegnili k temu. V svojem odgovoru gospodu Stasu ste dejali, da tega ne moremo storiti, ker se drugi proizvajalci ne odzivajo naše prošlje. In zato vas sprašujem, ali lahko komisija sploh kaj stori v tem oziru. Ali imate možnost izreči kakršenkoli ukrep, da bi morda ne vem, spodbudili spod proizvajalce, da bi sklenili tovrstne sporazume. Drugo vprašanje, trenutni sporazumi. Morda bi lahko nekaj več povedali o evalvaciji, ki je bila izvedena. In kdaj bi lahko tudi v našem odboru videli rezultate te evalvacije? Tretje vprašanje pa se nanaša na konflikte, ki se dogajajo po svetu, naprimer v Ukrajini ali pa tudi na Bližnjem vzhodu. Ali morda zdaj že veste, lahko že poveste, ali imajo ti konflikti kakršnekoli posledice za tihotapljanje in tihotapske poti? Hvala. Gospod komisar. Kar zadeva um, sodelovanje z drugimi proizvajalci. Obstaja recimo temu pet velikih proizvajalcev, pet največjih proizvajalcev na svetu. In z štirimi od teh petih imamo sklenjene sporazume. En prodajalec, Raylands International, pa ni del uh, tega svežnja, teh sporazumev. Imamo pa vseeno kar nekaj uh, sodnih primerov, ki so povezani s tem proizvajalcem in na ta način nekako urejamo potem odnose z njimi. Uh, Seveda, potem pa obstaja še ogromno nacionalnih proizvajalcev, naprimer Belorusi, Rusi, na Kitajskem in tako naprej. In vprašanje teh tako danih cheap whites, poceni neznačenih belih cigaret je vedno bolj pomembno. Kajti to so podjetja, ki niso mednarodna podjetja. To so podjetja, ki proizvajajo lokalno. Lokalna proizvajanje cigarete pa se potem tih utapi na naše trge. na ta pojav se lahko odzovemo na več načinov. En, ena pot je konkretno izvajanje protokola FCTC. Tu moramo biti doslednji. To je protokol, ki govori o boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Če bomo to izvajali, bodo vse sodelujoče države nekako um, prisilili k temu, da sledijo izdelkom iz tretjih držav. To je za države članice izjemno pomembno orodje, s katerim se potem bojijo, eh, borijo proti nezakoniti trgovini s tobakom. No, tu so še potem dvostranski sporazumi. Na tem področju veliko delamo s Kitajsko. Želimo si, da se tudi Kitajska bori proti temu pojavu. In vesel sem, da smo v nedavni carinski operaciji sodelovali s Kitajsko, da so naše države članice sodelovali s Kitajsko. Nekateri od vas ste verjetno prebrali včerajšnjo izjavo o zelo uspešni operaciji Replika, tekom katere je bilo zaseženih 130 milijonov cigaret, ogromna številka, 130 milijonov v eni operaciji. In vse to smo upravili zaradi vedno boljšega sodelovanja med našimi državami članicami in pa tudi zaradi sodelovanja s tretjimi državami. S tretjimi državami, ki prav tako poznajo ta problem. Sporazumi o sodelovanju bi prav tako lahko pokazali eh, nekaj pozitivnih rezultatov. V zvezi s trenutnimi sporazumi, lahko povem naslednje. Jasno je, da v času, naprimer, recimo temu priprave morebitnega podaljšanja sporazumov, komisija mora ovrednotiti um, rezultate, ki so jih prenesli obstoječi sporazumi. Mislim, da bo tudi um, zagotovo prihodna ekipa komisije rezultate tega vrednotenja, te evalvacije predstavila v parlamentu, ker je tukaj gre za pomembne stvari, pomembne odločitve se bodo sprejemale posledično. Tretje vprašanje pa, kar zadeva konflikte po svetu. Naj povem, da seveda vsak tak dogodek poveča tveganje eh, dodatnih negativnih pojavov. Storit, eh, službe ki delujejo pod mojim vodstvom, so seveda nenehno v stiku z ukrajinskimi organi. Izmenjujejo se informacije o tem, kako naprimer, se odzvati na tveganja, ki se porajajo. Tudi tiste države članice, ki so blizu Ukrajine, so upletene v te procese. Mislim, da je situacija za ta specifičen pojav pod nadzorom. No, seveda imamo še druge težave z Ukrajino, ampak ko govorimo o tem pojavu, o trgovini teh utapljenih cigaret, mislim, da stvari nadzorujemo. Kolega Alijo. Gospod komisar, kolegice in kolegi, cene, k temu bi se povrnil. Bom konkretno ponazoril Španija in Francija. Za tiste, ki prodajajo tobačne izdelke, je to katastrofa, zlasti za manjše trgovce. Poleg tega pa je to tudi argument, ki ga vlada uporablja v boju proti tej goljufiji. Leta 2007 je bilo v Franciji 20 tisoč carinskih uradnikov letos jih je 17 tisoč. Mislim, da bi se morali zavedati, kakšne posledice nosi odločitve naše vlade. In med Španijo in Francijo zaradi tega prihaja do precej cvetoče trgovine, čezmejne trgovine, od Perpignona do Marseja, 2 evra na zavojček. Če si pogledate, koliko je nezakonite trgovine, cigaretami preko meja, boste ugotovili, kolikšne dobičke kujajo, ker nimamo na voljo ustreznih kadrov, ker meja ne obstaja več, ta trgovina cveti. Francija je bila že kaznovana, ker ni spoštovala pravil, ki omejujejo nakup tobaka. Mislim, da je za francoze tolerančna meja 5 oziroma 10 škatlic ampak s tem so se stvari samo še poslabšale. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o sodbi sodišča, ki je pravzaprav samo še spodbudila nezakonito trgovino s tobakom. Kakšne ukrepe namerava sprejeti komisija, zato da bi tem majhnim neodvisnim trgovcem, ki so živeli pravzaprav od trgovine s cigaretami, pomagala, predvsem v Franciji. Podkomisar. So, uh... kar zadeva sodbo sodišča Evropske unije, lahko povem zgolj to, da je treba sodbo sodišča spoštovati in pika. Pričemer je pomembno vedeti to, da živimo v kontekstu enotnega trga. Skladno z obstoječimi pravili lahko vsaka oseba kupi katerikoli proizvod v drugi državi. Sem sodijo tudi tobačni proizvodi če gre za osebno rabo, to je pomembno. Tu ne gre za trgovanje, če oseba kupi tri zavojčke ali ne vem koliko zavojčkov v Španiji in jih prinese nazaj v Francijo. Pravico ima, da to stori, zakonodaja mu to dopušča, pomembno pa je, da ta ista oseba teh zavojčkov cigaret ne prodaja potem naprej na črnem trgu, naprimer, ali na sivem trgu. Zato morajo nacionalni organi sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi lahko nadzorujejo vse te procese. Glede cenovnih razlik, kot sem prej povedal, trenutno smo v fazi izvajanja sprememb k direktivi o trošarinah na tobačne izdelke. Postopoma se bodo povišale minimalne trošarine in sicer nekje do leta 2018 se bodo povečevale. Gre za proces. Države članice trenutno sprejemajo korake s tem v zvezi. V moji državi, ki jo najbolje poznam, vem, trenutno postopoma povečujejo stopnje trošarin. Kar pa zadeva same trošarine kot take, obstoječa zakonodaja ne predvideva evropskih pravil na tem področju. Države članice so tiste, ki bodo opredelile raven trošarin nad minimalno ravnjo. Se pravi, tu je pomembna nacionalna politika. Pomembno je, da se države članice med seboj uskladijo, ko gre za to vprašanje, zato da bi ne prišlo do velikih razlik pri cenah. V nekaterih primerjih so te razlike upravičene, to sem povedal v odgovoru na prejšnjo vprašanje, ko gre naprimer za različen standard življenja, včasih pa so cenovne razlike manj upravičene. Zato bi se morali bolj usklajevati na tem področju. Toliko v odgovor na vaše vprašanje. Kolega Kanjete. Kolega Kanjete. Najlepša hvala. Gospa predsednica, hvala lepa, gospod komisar. Nekaj me še posebej skrbi. V Evropski uniji poteka tudi nezakonita trgovina z tobakom. V mislih imam predvsem Gibraltar, ki je pod nadzorom Združenega kraljestva. V tej državi se uvaža nesorazmerna količina cigaret, če si pogledamo, koliko je državljanov na tem območju, pa tudi, če upoštevamo vse turiste, ki se tam nahajajo. Se pravi, preko Gibraltarja prihajajo velike količine nezakonitih cigaret v Evropsko unijo. Evropska unija je na terenu samem že upravila nekaj analiz. Zanima me, kaj bo storila Evropska komisija za to, da bi preprečili dotok teh cigaret. V primeru teh trgovine ne pride nikoli do plačila davkov ali trošarine. Se pravi, izgubljamo sredstva. Na podlagi potovanja v Kaliningrad bi postavili naslednje vprašanje. Zakaj komisija z oblastmi v Kaliningradu nikoli ni govorila o zaprtju tobačne tovarne v Kaliningradu? Kajti ta tovarna proizvaja stvari samo zato, da se jih potem tihotapi v Evropsko unijo. Um, well, um, uh, Glede Gibraltarja. Komisija je poslala svoje strokovnjake, tudi strokovnjake iz OLAF-a, zato da bi ocenili razmere. Ocena je bila torej pripravljena, tudi priporočila so pripravili v zvezi s tem, kaj naj se stori, da bi se razmere izboljšale. upam, da bodo priporočila začeli izvajati in da se bodo tega problema tudi bolj konkretno lotili. Glede Kaliningrada, sicer Kaliningrad ni del Evropske unije, ampak tu gre za dejstva. Pomembna je tudi Rusija v tem kontekstu. Precej intenzivne razprave smo imeli z ruskimi organi glede tega vprašanja tudi v času krize z Ukrajino. Verjetno veste, da so Rusi povečali svoje trošarine Če si pogledate trošarine v Rusiji in Belorusiji, oziroma cene, v Rusiji so cigarete dvakrat draže kot v Belorusiji. Zato, ker so v Rusiji začeli uvajati politiko postopnega povečevanja trošarin. Gre za povsem logično zadevo. Te cigarete se zakonito prodajajo, ampak zaradi razlike v ceni je bolje, da se seveda te cigarete pretiho tapijo v Evropsko unijo. S povišanjem trošorin se bodo spodbude za takšno tiho tapljanje zmanjšale. Izvajal se bo tudi protokol FCTC, kar pomeni, da bomo imeli na voljo še en instrument za sledenje in spremljanje cigaret. Uvedeni bodo tudi postopki skrbnega nadzora in pregleda vse tisto, kar je zapisano v sporazumu, se bo moralo izvajati v državah pogodbenicah. Prodajalci na debelo in vsi ostali bodo morali upoštevati določbe skrbnega pregleda, poskrbeti bodo morali za to, da trgovci ne bodo tiho tapili cigaret. Če bi se to izvajalo širše, se mi zdi, da bi se lahko dobro borili proti temu pojavu. Hvala, gospod komisar. Ob koncu želim razpravo speljati zopet nazaj na sporazume. Ali bi morali obstoječ sporazum s Philip Morrisom, ki se kmalo izteče, podaljšati ali ne? Najprej je treba pogledati, kakšna um, je ocena trenutnega sporazuma, kakšni so rezultati. Tega zaenkrat nimamo. To vrstni rezultati nam bi morali pokazati, kakšne so, kakšne so prednosti to vrstnih sporazumov in kakšne so uh, slabosti. In prvič, kdaj lahko pričakujemo dokument z rezultati, z oceno. In komisija bi se morala v bistvu zavezati k temu, da to pripravi čim prej in nam to tudi predloži. Drugo vprašanje. Če želimo skleniti nov sporozum, je treba prej narediti oceno učinka. In kdaj bo ta ocena učinka pripravljena? Nekako se mi zdi, da že vsi vemo, da se bo sporozum podaljšal, ampak nismo še posem gotovi glede tega. Zanima me tudi, kako boste parlament vključili v delo na sklenitev novega sporozuma. Zdi se mi, da ima svet več podatkov o, o, o tem, kot pa mi. Tako kot svet, tudi mi želimo vedeti, katere države, katere tretje države bodo vključene v te sporazume in kdo bo dobil denar. Tega, kar smo počeli zdaj, kot kaže, ne bomo več. In ravno zato je vključitev parlamenta tako pomembna. Glede na medinstitucionalni sporazum je parlament v položaju, da lahko tudi zavrne to vrstne sporazume. Tako da me zanima, kako nas boste upletli v to vprašanje, v to delo mi smo lahko, eh, mi smo dobili upogled v dokumente in se zdaj pisno še pogovarjamo, kajti z nekaterimi dokumenti nismo posebno zadovoljni. Dali ste nam seznam dokumentov, ki, v katere lahko imamo pogled, dokumente, seznam dokumentov, ki ste jih določili in bomo morda dobili upogled, ampak um, stvari še niso posebno jasne. Tudi dokumentacija ni popolna. Predvsej dokumentov o nekaterih sestankih um, še manjka. Potem pomembno vprašanje. FCTC. Mislim, da tega ločenega sporozuma s Philip Morrisom ne bi rabili več. Zakaj? Ker bi ta ločen sporozum v nekaterih točkah drugače tolmačil tako direktivo o tobačnih izdelkih, kot tudi sporazum oziroma protokol FCTC. Se pravi, če želimo tam v sporazumu s Filip Morisom urediti stvari, ki jih v tobačni direktivi nismo, bi bilo to problematično. Potem naprej. Obstaja študija o izvedljivosti sistema track and trace, ki ga je pripravila direkcija za eh, javno zdravje. In če bo ta pristop veljal sam, ne samo za tobačne izdelke, ampak tudi za druge stvari, ki so s tem povezane in potem celo, celo morda to zaživi na globalni ravni, bi lahko videli, kako velike številke se stojijo za tem sistemom track and trace. Za nas bi bilo pomembno, da se obstoječe sisteme track and trace integrira, vključi v tega novega, celostnega. Kar pomeni, da bi dobili več operativni sistem, s katerim bi lahko potem nadzirali stvari na globalni ravni, ampak morda s tem ne bomo dosegli cilje razbitja globalnih monopolov. Kakorkoli, zanima me, kako gledate na to. To so pomembna vprašanja in prepričana sem, da ste si jih že zastavili in zanima me, kakšni so vaši odgovori. Predvsem pa me zanima, ali bomo vključeni v to delo. Um, thank you very much. Hvala lepa. Se strinjam, da so to zelo pomembna vprašanja, ki se jih bomo morali lotiti. Glede morebitnega podaljšanja sporazuma s Philip Morris International, naše službe trenutno pripravljajo analizo. Analizirajo trenutni sporazum, ugotavljajo, kako deluje. Ko bo ta pregled na voljo oziroma ko bo analiza na voljo, bo komisija z velikim veseljem opravila razpravo o tem tudi z vašim odborom. Glede ocene učinka, danes je še prezgodaj govoriti o tem, ali bomo oceno učinka potrebovali ali ne. Pravila glede tega na interni ravni so zelo stroga, natančno določajo, kdaj so ocene učinka potrebne. Če pravila pravijo, da je oceno učinka potrebna, jo bomo opravili, sicer ne. Sicer se bomo morali utemeljiti na bolj omejenih analizah. V tem trenutku pa je res prezgodaj govoriti o tem kakšen konkreten postopek bomo obrali pri tem vprašanju. Glede posredovanja informacij v parlamentu. Zelo dobro veste, da sem na lastno pobudo obveščal parlament o trenutnem stanju, o procesih, o morebitnih pogajanjih. Verjetno bo naslednja komisija počela isto, ker nimamo ničesar skrivati na tem področju. Več mnen, kot slišimo o tem, kako skleniti dober sporazum, boljši sporazum bo ob predvidevanju, da bo sprejeta odločitev, da se sporazum sploh sklene. Glede informacij sem že povedal, da je komisija pripravljena organizirati tudi sestanke za zaprtimi vrati z vašim odborom. Tam smo se pripravljeni pogovarjati o vseh dokumentih, ki ste jih prej izpostavili. Na teh sestankih bi naše službe tudi lahko pojasnile, zakaj je prišlo do določenih vrzeli, ampak to res ne gre za nič spektakularnega. Se pa že veselim teh sestankov protokol FCTC, sledenje, sistemi za sledenje. Štirje proizvajalci imajo z nami sklenjene sporazume. Oni so razvili svoje sisteme za sledenje kodi, kodentifier, če se ne motim. Danes je še prezgodaj govoriti o tem, kakšen bo dokončni rezultat. Načeloma pa se mi zdi zelo pomembno to, da sistem sledenja, ki ga bomo oblikovali kot globalni sistem, ostaja tehnološko neutralen, kar pomeni, da se lahko uporabljajo različne tehnologije. Pomembno je, da te tehnologije lahko med seboj komunicirajo. Razumemo, kako kompleksno je to vprašanje. Izvajati bo treba vse skupaj na Kitajskem, v Singapurju, v Združenih Arabskih Emiratih, v Rusiji, v drugih državah. Učinkovit sistem za sledenje lahko zagotovimo zgolj, če se bodo sistemi med seboj pogovarjali in če bomo res zagotovili sledenje tobačnih izdelkov od samega začetka proizvodne in dobavne verige do konca te verige. To bi moral biti naš ključni cilj, ko pripravljamo zahteve, ki naj bi jih ta sistem izpolnil. Sam imam izkušnje z drugih področji, predvsem z področja obdavčanja, kjer smo prav tako uvedli takšne sisteme avtomatične izmenjave informacij. Tam smo se jasno dogovorili, da bi moral obveljati enotni mednarodni standard, ki velja povsod po svetu, ki tudi ne bo pretirano obremenjeval podjetij. Zato bi morali tudi na tem področju uporabiti enoten pristop, po mojem mnenju. Veliko dela pa bo treba še opraviti, kot rečeno, gre za izjemno kompleksno vprašanje. in v vašem odboru bi lahko proces spremljali. Zame je to izjemno pomemben instrument, če se želimo boriti proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Najlepša hvala, gospod komisar. Mislim, da se tu posebno strinjam z vami, kajte nekatera vprašanja, ki smo danes obravnavali v okviru nezakonite trgovine z, ljud, um, s tobačnimi izdelki, um, vsekakor sodijo tudi v vprašanje o sistemu track and trace, naprimer vprašanje glede velikosti embalaže, glede tega, kdo je to izdelal, kdo je to odposlal in kdo je to obdavčil. Kajti zaenkrat eh, se lahko sledivost izvaja samo pri večjih količinah, ko gre za 100 tisoč kosov. In zato mislim, da bi morali tukaj stvari spremeniti, tako da bi lahko tudi manjše pošiljke nadzirali. Videli pa smo, da je boj za sistem track and trace že v polnem teku za uh, kulisami, za kulisijo. In naš cilj mora biti, da bo vsak kiosk, vsak, vsaka trafika in vsak lokal, ki se prodaje cigareti, um, cigarete, imeti možnost dostopa do tega sistema track and trace, tako da lahko vsi potem vemo, kaj se dogaja. Ne želimo pa si sistema track and trace uporabljati zato, da bi se po nepovedanju zapletal sistem prodaje tobačnih izdelkov. Zato so pristojni drugi. Mi tega ne želimo um, storiti. Gospod komisar, hvala za vaš, obisk, eh, za vaš obisk in res mi je zelo žal, da se zdaj komisija menja, kajti vi ste delali na tem preteklih petih letih, tako da ste se že dobro ogreli, poznate stvari in žal me je, da morate zdaj končati z vašim eh, resorjem. In zato se vam v imenu našega odbora tudi najlepše zahvaljujem. Ta vprašanja bomo mi obravnavali še naprej z viso, precej visokim tempom in upam, da bomo dosegli tudi kar se da učinkovite rezultate. Um, v boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Zaenkrat še nismo zadovoljni, ampak ambicioznost mora biti na mestu. Hvala še enkrat, kolegice in kolegi, zdaj pa nadaljujemo s tankim koordinatorjev. Točka 4 glede Češke je predstavljena, ker poročevalca ni z nami, tako da vas prosim, da eh, koordinatorji ostanete v dvorani, vsem ostalim pa želim lep dan in se vidimo prihodnič.